lep pozdrav vse skupaj prosim eh, če ste se vsi usedli lahko začnemo kar takoj nadaljevala bom v italijanščini če mi dovolite torej vzamite si slušalke prosim dobrodošli še enkrat Eh, še posebej dobrodošlica našim gostom, pa tudi poslancem, ki so danes tukaj z nami. Danes popovdne je po moje odlična priložnost, eh, iz eh, katere se lahko ustvari strategija za našo skupino za, oziroma naš odbor za kulturo in uh, upam, da bomo na osnovi tega lahko sodelovali tudi z uh, komisijo, pa tudi sedanjim predsedstvom in naslednjim luksemburškim predsedstvom, kajti gre za zelo široko temo. To ni stvar, ki jo lahko danes uh, zaključimo, ampak uh, na osnovi tega lahko delamo naprej. Naj kar takoj povem, uh, inovativne šole, to je tema, uh, ter uh, učenje in poučevanje v digitalni dobi. Uh, to smo organizirali skupaj z um, političnim oddelkom B. Zahvaljujem se Ana Mariji, ki je sodelovala v, za sekretarjatom v pripravi tega. Eh, te delavnice. Eh, tudi vse politične skupine so nas podprle, gre za strateško temo. Moramo eh, si vzeti za izhodišče naslednje. Digitalna doba, tehnologije, oko, teh, digitalno okolje, vso to predstavlja veliko revolucijo v izobraževanju in učenju. Ampak tudi v tem, čemer danes rečemo creative knowledge, novo znanje in nove oblike peer education. To pomeni eh, pedagoške in didakte, didaktične spremembe, spremembe organizacije šol eh, v eh, spremembah eh, fizičnih učilnic, v eh, odnosih med učitelji in učenci, pa tudi med učitelji. In tukaj uh, potrebujemo bolj proaktivno uh, Evropo, bolj proaktivne politike Evropske unije, zato da se vse to zgodi čim hitreje kajti eh, kot kaže, nekateri opazovalci ugotavljajo, da je eh, šolski svet eh, v Evropi ostal manj ali več nespremenjen glede na to revolucijo. Obstajajo določena dejstva, ki naj jih upoštevamo. 65 odstotkov študentov ali učencev v Evropski uniji nima, se ne izobražuje z uporabo e, digitalnih tehnik. E, velik, velik odstotek e, učencev osnovnih šol nimajo dostopa do digitalnih tehnologij in ne poznajo digitalnih knjig niti digitalnih igric. 70 odstotkov študentov in učencev v Evropi nimajo učinkovitosti učinkovitih digitalnih um, kompetenc. Eh, sicer imamo občutek, da je vse že zelo napredovalo, ampak razlike so res ogromne znotraj Evropske unije. In zato potrebujemo sistematičen pristop eh, znotraj družin, v šolah, tudi v politikah, kajti eh, to je treba zastopati na evropski ravni. Mi kot eh, oblikovalci politik, kot parlament, kot tisti, ki določamo strateške prednosti, eh, moramo omogočiti eh, povezavo med šolami, preskok digitalnega razkola, Eh, povezavo eh, na, povezave na vseh ravneh, eh, razumeti moramo, kako tehnologije so povezane med seboj v postopkih poučevanja, kakšne so metodologije in načini poučevanja v šolah in katere od teh lahko podpremo z obstoječimi tehnološkimi trendi, če je to ustrezno. In katere Eh, od teh tehnologij lahko uporabimo v eh, katerih različnih eh, izobraževalnih okoljih. To se gotovo nanaša direktno na študente in učence, ki morajo sprejeti neko digitalno državljanstvo. To je mogoče zelo provokativno, zakaj ne bi razmišljali tudi tako imenovanih e-študentih ali e-učencih ali e-dijakih. To je bil podan predlog na eh, Evropskem eh, forumu mladih. To je izobraževalni izziv, eh, ker vključuje pedagogiko, vključenost v družbo in konkurenčnost. Torej, vključuje tudi vsebino, um, Eh, izobraževalne vsebine in tukaj bi se zahvalila eh, DG, DG Connect in DG eh, ACI, Silvija Pracmone iz, in Leđe Roberto Viola, oba dva predstavnika teh DG-ev, ki sta tukaj danes med nami, jo pozdravljam. Torej, s tem se kaže, da se želimo sinergično uh, povezati in uh, skupaj uh, dva komisarja, z dvema komisarjama in dvema različnima uh, generalnima direktoratoma uh, v smislu jačanja izobraževalnih politik v Evropski uniji. Uh, na koncu bo sta uh, bo, eh, spregovorili bodo eh, eh, naslednji na naši okrogli mizi strokovnjakov. Prvi, prva je gospa Kirsti Long, ki prihaja iz Univerze v Helsinkih na Finskem in gre za oddelek za didaktiko, potem pa Winston Troll iz Boston College. -a direktno iz ZDA prihaja in smo zelo hvaležni, da je tukaj z nami. Citis Arctic Hall um, je tudi med nami, zraven profesorja in gospod Robert Hovner, uh, direktor uh, oddelka za uh, integracijo integrirano izobraževanje ESA in Giovanni Biondi, eh, predstavnik Evropskega SchoolNet, 30 eh, držav in 35 šol povezuje ta eh, mreža, ta SchoolNet, kjer bodo, ki bo predstavil Classroom Rub, njihov kreativni projekt. Toliko za zdaj. Na voljo imamo uro in pol, če se ne motim, mogoče malo več, dve uri in pol, ja. In um, sprva bi dala besedo dvema glavnima poročevalcema, uh, ki približno 15 minut vsak. Na koncu vsake predstavitve bomo imeli prvi krok vprašanj in odgovorov, potem bomo dali besedo poročevalcem in potem spet krok vprašanj in odgovorov. Še nekaj naj dodam. Predno bom dala besedo za vprašanja in odgovore, ehm, kot smo bili priča v zadnjih dneh, tudi eh, v zadnjih dneh s podpisom poro.dg.com. Eh, Določena vprašanja eh, bomo posredovali tudi iz socialnih omrežij, kjer smo jih zbrali, eh, tako da bo to v povezavi z vprašanji, ki jih bodo zastavili poslanci. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo profesorici Lonka, ki se ji zahvaljujem, da je prišla in kolikor vem, so pripravljeni tudi slajdi. Uh, Hvala lepa, dame in gospodje. Lep uh, pozdrav, veselje in čast mi je, da sem lahko danes tukaj in upam, da bom prispevala uh, k tej evropski skupnosti z mojim malim prispevkom. Govorila naj bi o šolah in izobraževanju v digitalni dobi. Seveda ne vem vsega v Evropski uniji in zato uh, se bom bolj omejila na finske izkušnje, pa tudi bolj natančno uh, si ogledala uh, prakso. Ampak uh, zasnovala sem svoj prispevek na znanstvenih raziskavah in dokazih. Čisto na kratko, kakšni so skupni. Uh, Problemi imamo veščine za 21. stoletje. Um, kdo so to digitalni demoroci in kakšen je to generacijski razkol. V teh komentarjih pa smo že uh, ugotovili, uh, kaj se je zgodilo za socioemocionalnimi. Uh, sposobnostmi ali gre samo za to, da se sedi pred ekrani in dela vedno manj uh, vaj oziroma se uh, fizično udestvuje. Na finskem uh, pa omenjamo tudi veliko uh, igro, uh, prosto igro otrok, um, umetnost, um, ročne veščine in kako se vse to povezuje. In ne nazadje, čisto kratek video bom predvajala uh, o nečem, kar je zelo res zelo vizualno. Ljudje se sprašujejo, kako naj se nekaj naredi, to boste najlažje videli sami. Glavni problem, po moje, ni tehnologija, ampak je zmanjševanje angažiranost šol, to se mednarodno pojavlja po celem svetu. Eh, od osnovnih šol naprej eh, so šole vedno manj eh, prisotne in vedno manj se razmišlja o dobrem počutju oziroma dobrobiti. In drugo vprašanje je, kako vključiti inovativnost. Inovativnost, eh, inovativne kulture, kakšne inštitucije imamo in kako imamo naprimer na levi strani tiste kulture, v katerih smo mi bili vzgojeni, na desni strani pa tiste, eh, kjer eh, se vzpostavlja sociodigitalna vključevanje, zlasti med mladimi. In če oblikujemo take kulture le po 12 letih, naprimer šolanja, eh, potem je verjetno eh, zelo težko v, v Evropi eh, promovirati tehnologijo in razvoj. Potrebujemo kreativne Um, nove državljane, ki so sposobni v skupinah reševati težke probleme. Zato potrebujemo uh, spremembo fizičnega prostora v povezavi z tehnologijami. Veliko uh, govorimo o Eh, praksah znanja. Jaz mogoče, eh, naprimer, sem eh, sposobna dobro tweetati, ampak tukaj tega ne morem, ker nimam povezave in to je potem ni več socialna praksa, ker tega ne morem deliti s kolegi na finskem in druge po svetu. Pa tudi mnoge stvari nam preprečujejo biti kreativni. Vključenost šol, angažma šol se drastično zmanjšuje. Profesor Samuel Laus ugotavlja, da lahko ugotovimo, da bo prišlo izgorelosti eh, na delovnem mestu po 20 letih, ampak začne se pa pravzaprav že v šoli. Ali otojujemo mladino od naše prakse, konvencij in šole? To je vprašanje. Na finskem eh, sedaj eh, pripravljamo študijo po letu 2016 izvajali eh, bomo to v lokalnih šolah. Eh, naučiti se je treba učiti, kulturne eh, kompetence se zanimajo. V, na finskem smo zelo homogeni, potem komunikacijske veščine, samo izražanje, skrb zase, mnogi izgubljajo pismenost, vključno kako eh, razumeti socialne medije in globalna omrežja. Eh, potem so eh, IKT kompetence, ki temu vendarle le sledijo. Sprav morate vedeti, kaj počnete, potem pa šele, kako boste to naredili in eh, seveda podjetništvo in eh, veščine vezane na delo in življenje. To so mm, nove priložnosti in nova mm, gospodarska vrednost. To bo osnova za naš nov nacionalni kurikulum. Ogromno te kulture je nastalo ravno z sodelovanjem baby boomers in mojo generacijo. Na nek način je to uh, je bilo uh, nevarno. Uh, Gledalci televizije naj bi bili le pasivni, naprimer v tem okolju naj se ne bi naučila govoriti v Evropskem parlamentu, ampak eh, eksponenčno so se stvari spreminjale. Moja starejša eh, hči je bila rojena 1991, eh, uporablja eh, digitalne eh, kamere eh, in tako dalje, eh, ampak. Eh, moja mlajša uh, hčera, uh, ki je bila rojena 1995, je res pravi digitalni domorodec. Imamo na različne še prakse. Eh, multitasking, več opravilnost. Sama sem zapisala v svojem poročilu, ne morete stvari početi istočasno. Lahko skačete od ene stvari do druge, zelo težko pa jih več naredite istočasno. Ljudje ne printajo več, otroci ne printajo več, ogromno um, klepetajo, so stalno uh, priključeni, so online in so tudi preveč odvisni od moda, mod, mobilnih naprav. Ko pa grejo v šolo, so potem eh, sedem uh, ur odklopljeni od omrežja in to je skoraj kot če bi šli čez Atlantski ocean in bi se pravzaprav še morali povez, privezati na letu. Eh, govorimo o sociodigitalni eh, revoluciji, imamo nove tehnologije, eh, socialne interakcije in sedaj bomo počasi vključili še internet stvari in najrazličnejše druge aplikacije. Govori se bolj o sociodigitalnem vključevanju in nastajajo se novi koncepti. Uh, obstajajo uh, razne socio. Uh, digitalni načini sodelovanja oziroma vključevanja. In tukaj ne smemo pozabiti, da gre za uh, socialne prakse in da se na ta način vzpostavljajo novi načini interakcije. Na finskem se ukvarjamo z tem, ali res obstajajo digitalni domorodci. Uh, zelo težko. Uh, je vedeti, um, kdo to dejansko je. Mnogi od njih sploh ne vedo, kako je sestavljen eh, računalnik, ampak uh, dobro uporabljajo tehnologije. Uh, otroke smo sedaj sledili um, do osmega razreda, ampak 60 odstotkov je osnovnih uh, sodelujočih, potem so tisti, ki so zelo um, vključeni, ali 10 odstotkov jih je uh, kreativnih in se naprimer pri računalni, računa, računalniki uporabljajo za bloging ali izdelavo video. Vključili smo srednješolce v našo raziskavo in kje je ta razkol, kateri eh, socialno-digitalne prakse eh, so najbolj zaželene v šolah oziroma kdo eh, najbolje se odreže v šoli, to torej, je retorično vprašanje. Tisti, ki so kreativni, ki imajo največ eh, digitalnih eh, izkušenj, so dejansko slabše ocenjeni pri matematiki in angleščini in tudi v šoli napredujejo počasneje. So že pri 12 letih naprimer bolj cinični od drugih in uh, kreativni udeleženci so bili tudi bolj utrujeni. Vse to lahko rečemo povzročajo tehnologije, lahko je pa tudi eh, ravno obratno. Tisti, ki so najbolj kreativni, so pravzaprav tisti, ki lahko ustvarijo največ dodane vrednosti za Evropo. Eh, imamo eh, intelektualna urodja, socialno, digitalno eh, povezovanje v omrežjih. V šolah eh, je pa vse linearno, posledično, papir in svenčnik pridobivanje znanja. V praksah govorimo o ustvarjanju znanja, kjer se v bistvu ne le naučite neke nove vsebine, ampak tudi eh, Eh, se naučite, kako jo uporabljati. Le 50 odstotkov je angažiranih, 26 odstotkov je eh, na meji ciničnosti, 5 odstotkov že ciničnih in da eh, ostalih odstotek je eh, pravzaprav pod velikim stresom. To so dolgoročni procesi. Socialno-emocionalno učenje, to je kompleksen pojav, ampak otroke je treba naučiti, kako naj izrazijo svoja čustva, kako naj poslušajo druge ljudi. Uh, Eh, kakšne eh, veščine potrebujejo v skupini in kako naj rešujejo probleme in pri tem prevzemajo odgovornost. Vse to je treba eh, povezati z socialno-digitalno vključenost oziroma sodelovanjem. In na finskem um, imamo poseben uh, program, kjer uh, vse učitelje vključujemo v, kot animatorje v delavnice, eh, kjer eh, delajo z rokami, tako da ne sedijo več čas samo pred računalniškim zaslonom. 50 eh, odstotkov američanov, ki so končali univerzo, imajo težave v, na delovnem mestu, in ocenjujemo naslednje. Če želimo dejansko poučevanje, eh, avtentično poučevanje, potrebujemo tudi avtentično ocenjevanje. Eh, trenutno imamo eh, le. Eh, neautentično eh, ocenjevanje in upam, da bomo to lahko spremenili. Potrebujemo nove prakse in pedagoške modele, da eh, spremenimo to vrste angažma. Eh, inovativne prakse obstajajo. Ehm, posebne, posebni sistemi. Prihajam iz izobraževanja za eh, medicinske delavce, kjer dejansko eh, to vrstno izobraževanje je nujno. Eh, Flipped classroom, tukaj ne uporabljate časa, da bi prenašali znanje, ampak postavljate problem in na osnovi tega se vzpostavlja interakcija z učiteljem pri reševanju problema. In če je možno, bi vam rada predvajala kratek video. Eh, to je eh, primer iz eh, severa Finske, Univerzitetni centr za izobraževanje učiteljev. Mi lahko, prosim, pomagate. Video sem vključila na konec, ker si ne želim, da bi mi podaril celotno prezentacijo. To je univerzalna šola severja Finske se opravičujem. Poskušala sem to uh, preskočiti. Tako se učijo. To je primer. This is on YouTube.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 Uh, na YouTubu si lahko to še ogledate, ampak na koncu, kaj je ključno za izobraževanje učiteljev in to je izobraževalni center za učitelje. Um, uh, moj eh, naslednik oziroma govornik za mano bo govoril več o vodstvu, ampak pomembno je razvijati eh, angažma, pedagogiko in dobro počutje mladih ljudi. Najlepše hvala za vašo pozornost. Very interesting presentation and I imagine that there will be many comments on, on it. Zelo uh, zanimiva prezentacija. Mislim, da bomo imeli kar nekaj komentarjev na to temo. Dober dan. Ime je Vincent Cho, Boston College. Naj se zahvalim kolegici za ta video. To me spomni, zakaj delam to, kar delam. Rad sem v šoli in se mi zdi, da lahko kaj spremenim. In zato ste tudi vi verjetno danes tukaj. Moj cilj pa je, da bi razmislili o nekaterih izzivih v prihodnosti, kar se tiče izobraževanja, sposabljanja, sprememb, tehnoloških sprememb. Imam nekaj odgovorov, ne vseh, vendar pa mislim, da je to dobra priložnost, da se pogovarjamo, se izmenjamo mnenja. Organizacija moje predstavitve je sledeča. Najprej pa želim pomisliti v letu 1991. Takrat je bila rojena generacija otrok moje kolegice, morda imate tudi vi otroke, takrat morda je nekaj izmed vas bilo rojenih takrat, potem ste stari 24 let. In tukaj lahko vidite, kaj smo takrat videli, velik računalnik, kaj ste lahko kupili na računalniškem področju, torej veliki računalniki, potem vse računalniške naprave so bile izredno velike. Vse to in več je sedaj ugrajeno v naprave, ki jih imamo vsak dan v naših žepih. In te potegnemo na plano, kadar se nam zahoče. To lahko potem seveda poskusite tudi doma. Dajte otroku star računalnik, pa boste videli, kaj se zgodi, kako frustrirani bodo otroci. To potem seveda sproži vprašanje, kdaj se bodo pa šole spremenile, oziroma kaj se bo zgodilo. Če vrnemo otroka nazaj v leto 91, bi otrok vedel, kako se obnašati razrojedu, kje sedeti, kje stati. Ta zamisel digitalne revolucije ni samo eno od vprašanj. To so tri različna vprašanja. Najprej je to odvisno od tehnologije, o kateri govorimo in o spremembi, ki se jo želimo v izobraževanju. Torej, tri ravni imamo. Najprej Gre za komunikacijo. To je prva raven sprememb. Splet in učenje na spletu nas pomikata v drugo smer. Potem materijali, mobilne naprave, računalnike, kaj dajemo na voljo učencem in učiteljem. In potem tretja raven vključuje učitelja. Kaj učitelj ve o študentu, kakšne informacije dajo nove tehnologije v roke učiteljev, da lahko pomagajo učencem te tri ravni so povezane s tremi različnimi ciljnimi tehnologijami, o katerih bom govoril. Prva so OER, to so odprti viri izobraževanja. Informacije lahko damo na splet za ston, prosto dostop za vse, naprimer tukaj imamo knjige, videe in upamo, da bomo kadarkoli, kjerkoli se lahko učili. Torej, tudi če ste na geografsko prikrajšanem, nedostopnem področju, tudi če imate otroke ali delate, se lahko izobražujete po spletu. Nekaj ključnih primerov za to. Tukaj imamo spletne tečaje, potem repozitorije, forume. Evropa je naredila veliko pomembnih korakov, da bi ti viri bili na voljo na spletu. Želim pa spregovoriti še o ostalih virih odprtega izobraževanja. Tukaj je naprimer primer, kako se učenec uči. Čivkate, pridobivate informacije po spletu, imate kipo strokovnjakov, ki vas lahko vodi po novih eh, socialnih medijih lahko najdete tudi priporočila za restauracijo, vendar pa tega še ne počnemo v izobraževanju. Tudi tega še ne posredujete drugim, še ne, torej informacij, ki jih zberete. Zakaj sem želel pregledati te tehnologije? Zato, ker se postavlja vprašanje, ali so ti tradicionalni viri postali tradicionalni viri digitalne tehnologije postali del učenja, ko učenec gre na spet, kdaj se je odločil, da bo to storil in kdaj je najbolje uporabiti te tehnologije. Moram vam priznati, da sem tudi sam želel imeti se prijaviti na spletni tečaj. In potem, ko nekajkrat nisem prav odgovoril, sem se odreval. Čeprav sem doktor, torej sem se odločil, da ne bom sodeloval. Pred nekaj leti sem prenehal s takim tečajem. Prav tako se lahko pogovorimo o učencih, ki so imeli težave pri pouku. Nekateri so morda potrebovali zvočne pripomočke za to, da so bolje razumeli besedilo. Torej, re, veliko različnih načinov je poučevanja, ki jih še ne razumemo prav. Potem druga raven izobraževalnih sprememb in inovacij glede materijalov, ki jih dajemo v roke učiteljev in učencev. Slišali ste že o računalništvu ena na ena. To je nekaj, kar da vsakemu učencu dostop do prenosnega računalnika, iPada za vse dan za razpuk. In upamo, da bomo z dostopom do več tehnologije dobili nove načine poučevanja in učenja. Študenti bodo morda šli na splet, raziskovali temo, ustvarjali projekte, predstavitve, videe bodo pripravljali, obvestili javnost, ker bodo potem objavili to, kar so naredili in to je potem kar revolucija v poučevanju. To se ne dogaja posod, ampak upajmo, da se bo. Kar se tiče sprejetja teh programov ena na ena, je Evropa vodilna globalno gledano Kar se dostopnosti tiče, smo drugi takoj za Južno Ameriko. Argentina ima partnerstvo z Intelom in to je zelo, zelo povečalo uporabo teh tehnologij. Potem pa opozorila. Te naprave seveda niso posod, locirane so na določenih krajih in tudi zato, če že imate napravo, še ne pomeni, da dobro poučujete s to napravo. Enostavno je imeti takšno napravo, pa jo samo pustiti na policiji. Potem imamo vprašanje razvoja otrok mladi učenci morda ne bodo pridobili, če bodo imeli preveč dostopa do tehnologije prezgodaj. Ali je to draga igra, drago prijateljstvo? Ali to potem ogroža socialne stike med otroki? In potem še nekaj, kar imenujem digitalno državljanstvo. Čeprav smo rojeni v tehnološkem obdobju, še vedno ne vemo, kako biti odgovoren ali etičen s to tehnologijo ne vemo vedno, kako se dobro odločati, kako uporabljati tehnologijo. In tretja raven sprememb, po kateri govorim, v tej predstaviti vključuje učitelje. Kaj lahko storimo, da pomagamo učiteljem dobro učiti učence? Kar se tiče računalniških podatkovnih sistemov, tako dobijo učitelji boljše podatke, da lahko zapolnijo vrzeli. Naj se gre za skupino učencev ali posameznike. Če učitelj ve več o tem, kaj se mora naučiti, potem bo teoretično lahko bolje poučeval. V starih časih, ko sem tudi sam učil, je bila to moja tehnologija, kako sem se poučil o učencih. V kabinetu sem nekaj ur, si vzel nekaj ur časa in se in si skušal gledati podatke o učencih. Danes lahko seveda zberemo zelo veliko informacij, nekaj povezanih z matematiko, znanostjo, akademskim svetom, zgodovino, sociologijo morda pa imamo tudi katere družbeno-čustvene vidike, o katerih ste prej slišali. Ali ste srečni v šoli, ali vam je všeč, ali se vam zdi, da lahko kaj spremenite. To lahko date torej v eh, nove računalnike, da lahko potem učitelji dobijo povratne informacije, kaj se dogaja. Tako torej vedo, kaj jih je potrebno naučiti jutri, naslednji teden. In kje moram posredovati, da bodo vsi učenci napredovali. In kot veste, imamo zelo veliko različnih možnosti, kako se podatki uporabljajo v določenih državah članicah. Imamo različne sisteme odgovornosti, potem kako uporabljamo te podatke in kar se tiče tehnologije, je tudi težava v tem, kdo ima dostop do katerih podatkov. Na različnih lokacijah imajo nekateri učitelji več dostopa kot drugi. To pomeni, da prihaja do težav, kako spremljati te podatke glede na učenca. Torej, če se kdo preseli potem bo učitelj moral začeti znova. Raje kot to, da bo dejal, aha, prej si bil v tej šoli, sedaj nekaj vem o tebi in ti lahko pomagam. To je nekaj, kjer tehnologija lahko pomaga. Potem, kar se tiče podpore pri uporabi takšne tehnologije, tukaj je potrebno nekaj strukturnih sprememb, da bodo učitelji imeli dovolj usposabljanja, da bodo imeli dovolj časa, da se pogovarjajo o podatkih, da dobijo podatke o učencih in da ugotovijo, kaj jim pomaga in kaj ne, kaj lahko še storijo. In potem tudi, kar se tiče toka podatkov in ali se s temi znajo pogovarjati drug z drugim ali znajo komunicirati. Potem pa še širše vprašanje, ali morajo biti vsi podatki namenjeni tradicionalnemu učenju, kaj pravzaprav je izobraževanje. In sedaj je čudovit čas, da se pogovorimo, kakšni bi naj otroci bili, ko bodo odrasli. Tudi glede čustveno um, družbenih stikov, katerih ste slišali prej. Torej, veliko sem govoril o različnih tipih tehnologij, o izzivih, priložnostih, sedaj pa bom opisal nekaj vse obsegajočih elementov. Prvi, čeprav je čudovito, da imamo toliko tehnologije dan danes, je konec koncev vse odvisno od ljudi. Tehnologija je tisti enostaven del ljudje pa so veliki ziv. Morajo razumeti, morajo verjeti v to in uporabljati te tehnologije. Drugo vprašanje, čeprav vidimo povečevanje uporabe različnih medijev v razredih, na internetu in zagotavljanja podatkov učiteljem za učence, je še vedno pomembno, da ostajamo interaktivni. Ali, ljudje, ali se ljudje pogovarjajo, razmišljajo skupaj, ali eksperimentirajo z novimi zamislimi, kajti eh, z družbeno interakcijo se učimo. To je tista podlaga za vse. In potem še tretje vprašanje vključuje vprašanje, kaj bo ostalo enako. Z drugimi besedami, ali je vaše življenje res boljše zaradi tehnologije? So e-maili resnično toliko izboljšali vaše življenje? Morda je v razredih iz leta 1991 še kakšen element, ki ga moramo uporabljati še danes. Na danes pa se dogaja tudi seveda marsika, kar je pozitivnega ali negativnega za učence. Danes torej moramo razmišljati, razmišljati o tem. Kar se tiče človeškega razvoja, je ta digitalna revolucija na danes samo kaplja v morju. Torej, premislite o teh zamislih in tukaj imate tudi moj mail in tudi moj račun Twitter. Hvala lepa. Thank you so much. Hvala lepa. Hvala lepa za te zanimive misli. Ja, punto, eh, vorrei... Apri... Rekla bi, da bi tukaj odprla vprašanja in odgovore eh, in dala na voljo besedo vam, kolegicam in kolegom, potem pa nadaljujemo z naslednjo okroglo mizo. Eh, Uh, ampak, uh, kot smo že rekli, za, uh, dala bi ve možnost, da se postavijo vprašanja, uh, ki so bila uh, postavljena po elektronskih. Uh, Po teh European Youth Forum predsednika ni, vendar res so si zauzemali, da zastavijo vprašanje in da dobijo od nas odgovor. Torej, prosim, eh, če oba dva sedaj, eh, ki sta govorila, govornika, upoštevata tudi ta vprašanja enako kot eh, vprašanja, ki jih zastavljajo poslanci. Ehm, prvo vprašanje ste, upamo, prebrali na zaslonih. Predlagam vam, da si preberete. To mislim, da so tri ali štiri taka vprašanja, ki jih lahko preberete na zaslonih in jih potem lahko uh, vključimo uh, v odgovori, torej kako se lahko te tehnologije konkretno lahko uporabimo v izobraževalnem okolju. Potem drugo vprašanje Roman Frike, Romana Frike ga je zastavila. Gre za kako se te, eh, to, to vrstno izobraževanje vključuje v holističen pristop in kakšne kompetence so tukaj važne, kako se to povezuje z socialnimi kompetencami in eh, socialnimi vidiki izobraževanja in kako se na ta način lahko ustvari več eh, občutka odgovornosti. Torej, o, socialna odgovornost skozi eh, tehnološko inovativnost. To se mi zdi eh, zanimivo, ko gre tudi za digitalni razkol eh, zlasti med eh, študenti za posebnimi potrebami in marginaliziranimi študenti, kako se to lahko povezuje, eh, ko gre za otroke, ki eh, imajo posebne potrebe in želijo eh, tekmovati za drugimi in kako to izpeljati v izobraževalnem procesu. Kako naj se učitelji s tem spopadajo? Potem je pa tukaj še eno vprašanje, naslednje. Ne, to je to. To so bile postavljena, ta vprašanja so bila postavljena kot tiste, ki imajo eh, največ odprtih eh, vidikov. In sedaj bi dala besedo kolegicam in kolegom, eh, kolega Zdrojevski kot prvi. Pani predsedujoča, šanovni. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Naj se zahvalim obema govornikoma za predstavljene informacije. Imam pa vprašanja ki so povezana s tendenco, ki jo lahko opazimo. Evropa je pred sto leti imela ambicijo, da bi torej vsi otroci hodili v šole. Naslednji korak pa je bil povečati, povišati starost obveznega šolanja, da bi torej otroci ostali čim dlje v šolah. Potem pa smo demokratizirali šole. Imeli smo torej šolske svete tako za učence kot za starše. Sedaj pa imamo to tehnologijo, ki jo uvajamo po šolah v Evropi. Vendar pa zdi se mi, da padamo v past. Namreč, osredotočamo se samo na nekaj vprašanj. Sprašujem pa se, ali se strinjate z mano. Pazil sem, da v veliko šolskih svetih, starševskih svetih, gredo prek svojih pooblastil prek razumnih meja. In veliko uč učiteljev, ne vsi, ne zmore spremljati hitrega razvoja tehnologije. Torej, potrebujejo veliko več tehnološkega usposabljanja. In tretjič, bolonski sistem in ostali projekti za standardizacijo šol pomeni, da ni prav veliko raznolikosti in razlik med šolami. Mislim pa, da se šole morajo razlikovati, ne samo v Evropi, tudi globalno gledano, morajo ponujati različne dejavnosti, različne teme in različne tipe uporabe tehnologije. In potem še zadnja točka, to je še prav posebno pomembno za nje, seveda tudi sam uporabljam internet za izobraževanje. Vendar pa vsak dan najdem vsebinah napake na internetu napake glede imen, datumov, interpretacij. Obseg teh napak pomeni, da se te napake veliko krat ponavljajo. In to seveda tudi pomeni, da je lahko internet pomoč pri izobraževanju, vendar pa ima svoje omejitve. In potem končno. Čeprav sem dejal, da morda izobraževanje je padlo v past, je vseeno 10 odstotkov te ustvarjalnosti, ki ste jih omenili, nekaj, kar se bo povečevalo, ta odstotek torej. Naj povem, da so nekateri drugi statistični podatki še prav posebno vznemirljivi. Naprimer, otroci veliko igrajo računalniške igre po internetu in potem so cinični, pod stresom, in niso ustvarjalni. In če se to zgodi, moramo iz tega potegniti kak zaključek. Ali so analize, ki ste jih izvedli, so te analize proizvedle kakšne zaključke in ali so ti dokumenti na voljo tudi na internetu? Domandam v to, da je vse. Hvala lepa. Kolega, to vprašanje je bilo zelo dolgo. Natrpano ostale prosim, da ste nekoliko krajši, no se zadnje nas čaka še pet gostov. Kolegica Libačka. Bardzo dziękuję. Ja rozpo... Hvala lepa. Naj začnem s tole mislijo. Ljudje so se sprašvali, kam je izginila modrost. Modrost ki je bila nadomeščena s poučevanjem in poučevanje, ki je bilo nadomeščeno z informacijami. Ne smemo pozabiti, da je velika prednost imeti lažji dostop do informacij, vendar pa to pomeni tudi tveganje, da bo znanje postalo bolj plitvo. In zato je torej tako pomembno, da ko uporabljate novo tehnologijo, ohranimo tudi osebne stike, imamo ustrezne odnose. Odnos učenec-učitelj, da ostane to na določeni ravni. Če so ogroženi človeški odnosi in če bomo prišli do virtualnega sveta, ko ne bo več resničnega, potem mislim, da bomo vzgojili zlomljeno generacijo in to želim izpostaviti. Tehnologija je že pomembna, vendar pa perspektivo moramo ohraniti na pravi ravni. Naj odgovorim kolegu Zdravskemu. Obžalujem dejstvo, da si Zdravski ni ogledal mojega poročila o bolonskem procesu, v katerem sem izpostavila, da je seveda pomembno sodelovanje, vendar pa sodelovanje v raznolikosti. To pa seveda pomeni, da imamo raznolikost, pa še vedno tudi sodelovanje. Hvala, kolega Zver. Hvala lepa, kolega Zver. Sem prebrevi, brevi, brevi, kratko in jedrnato. Okay. Hvala za besedo, bom zelo kratek. Uh, Vloga šole pri razvoju digitalnih kompetenc uh, Eh, ni tako izjemno velika kot se dostikrat domišljamo. mladi najmlajši dobijo kompetence že v družini ali pa skupini vrstnikov pri prijateljih ampak je prav da tudi to temo odpiramo. jaz se spomnim v devetdesetih letih eh, v prvem takem desetletju eh, vstopa digitalne tehnologije v naše življenje smo želeli tisti ki smo vplivali na izobraževalne politike da je čim večji delež mladih v stiku s sodobno tehnologijo. v naslednjem desetletju smo si prizadevali da bi eh, digitalno tehnologijo čim bolj koristno uporabili v zasebnem življenju pri učenju pri delu. danes v tretjem desetletju pa se vse bolj bojimo kakšne negativne konsekvence posledice bo uporaba te digitalne tehnologije prinesla predvsem za najmlajša eh, in vsi doslej izražamo isto bojazen bojimo se namreč da bi eh, otroci eh, izgubljali socialno inteligenco socialno odgovornost socialne kompetence na račun pridobivanja digitalnih. sprašujem ali obstaja kakšna raziskava ki bi obravnavala ta problem pa še enkrat hvala lepa za zelo dobro predstavitev obema. Grazie, la... Hvala lepa. Kolegica Word. Uh, thank you, I find both a... Hvala lepa. Obe predstavitvi sta bili zelo navdihujoči. Zelo podobno delo, ki sem ga upravljala, preden sem šla v politiko. Tako da je zelo, zelo zanimivo bilo videti ti dve predstavitvi tukaj v našem odboru. Eden mojih učiteljev je bil Dumitre, ki je razvil tudi učenje samoorganizacijo in s pomočjo IKT v zelo težkih okoliščinah. Tako da digitalno internetno učenje, IKT učenje ni nujno omejeno v razredu, kjer sedimo pred računalnikom. Sama sem bila tudi vključena v nekatere IKT projekte, ki so bili zgodni, ko so se otroci še učili hoditi in govoriti otroci s posebnimi potrebami. To torej pomeni, da IKT je za vse. To ni morda samo nekaj, kar bi bilo namenjeno samo nekaterim. In potem seveda, zakaj je to izobraževanje? ustvarjati moramo radovedne mlade, ki bodo postali dobri, zavezani, participativni udeleženci prihodnosti. Kaj je dobro za učence? Različni jeziki, pogovarjati se z drugimi po različnih državah, potem gledališče, kuharske lekcije in tako dalje. Kaj potrebujejo otroci? Morajo ljudje čutiti, morajo otroci čutiti posledic vrčevanja? Ne, ne morejo se učiti, če so bolni, če so lačni, če so trujeni, če so njihova socialna življenja omejena in če imajo težke družinske razmere. Včasih pridejo v šole, pa ne morejo izkoristiti vseh izrednih priložnosti, ki bi jim jih lahko ponudili. Dobro, torej, to je moja misija. Naj zastavim vprašanje. Učitelj mojih otrok je dejal, da je njen glavni namen to, da zagotovi, da so otroci srečni. Ker če so srečni, se bodo učili. In mislim, da si moramo gledati podobe, slike, ki smo jih ravno kar videli. Kje so najbolj srečni? Najbolj srečni so, ko niso za mizo, ko jih ne ocenjujejo ko niso pred izpitom ali na izpitu, ko ustvarjajo in se spontano igrajo. Morda ni nujno na začetku že poznati cilja. In resnično me skrbi, kako se veliko držav vrača k viktorijanskim vrednotam šolanja, neučenja, zelo omejujočimi okviri, kar se tiče ocenjevanja in ciljev. Govorimo o svoji državi tukaj. To povzroča velik stres za naše otroke in mislim, da jih ne pripravi na svet, s katerim se soočamo. Torej, rada bi vedela, kako lahko dekonstruiramo nekatere te okvire in jih spremenimo. Grazie, Elke Trupel. Hvala lepa, kolegica Trupel. <clears throat> Yes, thank you. Now with the, uh, pre... Hvala lepa. Slišali smo o negativnih posledicah digitalnih tehnologij v šolah. Sedaj pa bi se rada osredotočila na kompetence učiteljev. Po mojem, učenci niso tako zavezani šolam. Zakaj? Zato, ker se jim zdi, da so zastarele. Zato bi rada izvedela več o sledečem. Kaj pa zahtevamo od učiteljev dan danes? Kaj ti mislim, da morajo biti zelo, zelo dobro obveščeni, opremljeni z napravami, da bodo znali pritegniti. Učence sicer pravega stika ne bo. Po drugi strani pa mislim, in to je zelo staromodno, vendar pa tudi zelo moderno, da morajo biti sposobni usmerjati, nuditi podporo, vodenje in pokazati morajo, da so sposobni slediti najnovejšim tehnologijam in jih, to, in jih posredovati učencem. Zato me zanima, torej, kaj mislite o tem, o sposobnostih in kompetencah učiteljev. Hvala lepa, Elka, kolega Morganut, kot zadnji. Hvala lepa, hvala lepa za vse te informacije, hvala lepa tudi za to, da ste nas nekoliko kulturno spodbudili. Mislim, da obstajata dve plati, ki jo moramo upoštevati. Po eni strani moramo upoštevati učitelje, po drugi strani učence in študente. Dejstvo je, da imajo majhni otroci veliko boljše veščine na tem področju kot otroci, ki so nekoliko starejši, kaj šele študenti ali pa mi. Tako da problem ni zgolj v tehnologiji, tehnologija je zgolj en vidik. Dejstvo pa je, da je tehnologija spremenila način, kako se učimo, kako se poučuje. Tako da se tu borimo proti mlinom na veter. Meni se zdi zelo pomembno to, kar ste prej povedali o socialnem vidiku. Se pravi, kako bo vse skupaj vplivalo tudi na socialno področje, na njihove torej socialne veščine, kako bo vplivalo na izobraževalni proces. Vsi se danes stalno učimo in spoznavamo. Če uporabljam tehnologijo, je tehnologija tista, ki mi ponudi odgovor. Nekaj problemov ste že nakazali s tem v zvezi. Zakaj to izpostavljam? Namreč, kadarkoli govorimo o izobraževalnem sistemu, je treba vedeti, da je tudi današnji didaktični material pogosto digitalen. Zato bi morali povezati to vprašanje tudi z vprašanjem, kakšnih veščin v šoli ne pridobivajo več. Kako preko to uporabe to vrstnega didaktičnega materijala poskrbeti za to, da bodo učenci in študenti znali vseeno tudi kritično razmišljati. Mislim, da je to zelo pomembno. Na vse zadnje tudi tu obstaja tveganje, da bo prišlo do prevelikega poenotenja. Mislim, da ste v teh prvih dveh predstavitvah zagotovo povdarili to, kar sem tudi sam vprašal, čeprav ste imeli zgolj 15 minut na voljo. Hvala lepa. Sedaj bodo besedo dobili gostje, da se odzovejo. Bi pa še povedala to, da se mi je zdel finski primer zelo zanimiv. In če sem prav razumela, doktorica je rekla, da ste predvsem učitelje opozorili na te nove veščine tudi na področju raziskav. Sklepam, da ste se pogovarjali tudi o tem, čemu se je treba izogniti, na kaj se je treba bolj osredotočiti. Kakšno strategijo ste obrali, bi lahko povedali, morda bi to koristilo tudi drugim državam. Še nekaj me zanima. Ne vem, ali je to res ali ne, ampak na finskem naj bi se zauzemali za to, da naj otroci ne bi več pisali na roko, temveč zgolj z računalniki. Ali je to res? To sem prebrala v enem časopisu, pa me zanima, če to drži ali ne, ker se mi zdi to vendarle nekoliko ekstremno. Na vse zadnje je pisanje tesno povezano tudi z mišljenjem. Imam pa še eno vprašanje za profesorja. Vi ste preupravičeno rekli, da Imate nekaj predlogov tudi za Evropo in hvala vam za te namige. Tri strateške prednostne naloge ste izpostavili tudi za naše delo in zanima me, katere se vam zdijo najbolj nujne, na kaj bi se morali najbolj osredotočiti v najkrajšem možnem času in kakšne cilje bi se morali zadati. Pet minut za odgovor, lepo prosim maksimalno pet minut za vsakega gosta, ker že zamujamo. Veliko vprašanj je bilo, čisto na kratko torej. Kar se tiče pisanja na roko, pisave, tega se sedaj ne uči več toliko v šolah. Ampak skušala sem v svoji predstavitvi pokazati, da je izobraževanje učiteljev in učencev tudi veliko na temo ročnih veščin. In tudi seveda raziskave možgan kažejo, kako pomembno je tako za kognitivni razvoj kot za dobro počutje, da torej uporabljamo tudi naše ročne veščine. Tako da tega ne zanemarjamo. Naš koncept tehnologije je nekoliko staromoden, kajti mislimo, da je tehnologija sedeti za računalnikom. Skušala pa sem pokazati slike, kjer imate napravo v žepu in greste lahko v gost na jogging. Vedno manjše naprave bomo imeli, umetno inteligenco in tako dalje, tako da to bo nekako zlito z vašim vsakdanom. Tako da moramo investirati v inovativno pedagogiko. Hvala lepa za vašo pripombo. In v svoji predstavitvi sem govorila tudi o hibridnem načinu učenja, da je to avtentično in to pomeni, da se to dogaja izven razreda neformalno, ko skušamo seveda pomagati učencem. Nisem bila na tečajih, kako se uporablja iPad ali podobnih naprav. To, kar počnemo, je, sama učim učitelje. Moji študenti so mlajši od moje hčere. 96. leta so bili rojeni in ljubijo to tehnologijo. In namesto, da bi jih učila, kako se uporablja tehnologija, mislim, da moramo zagoditi, da bo vse skupaj laže, dostopno, da se bodo lahko s tem ukvarjali vsi. In to pomeni tudi, da se moramo pomagati, da moramo pomagati, komunicirati med generacijami. Podbujati kritično razmišljanje, kako to storiti v medgeneracijskem dialogu, kako se kaj naučimo drug od drugega. In zelo veliko se lahko naučimo od naših otrok. Nekdo je spraševal o inovativni pedagogiki. Mislim, da se lahko veliko naučimo iz otroških aktivnosti in potem samo usmerjamo, dajemo naprave in to razvijamo v sodelovanju z našimi učenci. To se zdi zanimivo, vendar pa to že počnemo v izobraževanju učiteljev. In seveda, vsi delamo napake, veliko je težav, ki se jih ne moremo lotiti, na dolgi rok pa so vsi ti sistemi taki, da se sami popravljajo če obstaja kakšna velika napaka, potem socialni mediji to zelo hitro opazijo. In to je ta omrežna inteligenca, ko se potem napake same popravljajo. In potem seveda tudi vprašanje, kaj pa je realni, pravi svet. Kajti za te otroke je to tisti pravi svet. Ta zlit hibridni svet. Hvala lepa pravi predsednica, sedaj pa profesor Čo. Hello, thank you. Um, I heard... Hvala lepa. Več zadev sem zasledil v vaših vprašanjih. Naložbe, kam bi sam ulagal? V ljudi, v podporno osebje? Od učitelja lahko pričakujem, da stori zgolj toliko, enako velja za vodjo šole. Veliko je seveda povezano z poučevanjem, pa s tehnologijo, potem je treba tudi preprečiti otrokom, da se stepejo, takoj ko jim obrneš hrbet. Plačati je treba ljudi, ki znajo integrirati tehnologijo, ki znajo delati z računalniki, ki znajo poučevati. Dobro je, da so oni na okolje, ko gredo stvari narobe. Tudi vi imate v pisarnah osebe, ki popravijo zadeve, če gre karkoli narobe povezovati moramo informacije, ki jih imamo na voljo v zvezi z eh, tehnologijo, v zvezi z dostopom in tako naprej. Druga zadeva, ki ste jo omenjali, neželjene posledice tehnologije. Ali se zaradi tega izgubljajo socialne veščine? Nekatere študije, vsaj eno poznam, govorijo o tem. In ta študija govori o tem, da če otrokom odozameš te digitalne naprave in jih daš v nek tabor znajo vseeno bolje brati čustva. Poleg tega si veliko več zapomnijo otroci, če si zapiske delajo ne na računalnik, temveč na roko. Sedaj, ko imamo na voljo to znanje, lahko vse bolje poučujemo tudi o tem, kako ne se uporablja tehnologija. Tretja tematika, ki ste jo izpostavljali, se nanaša na to, kakšno interaktivno si želimo na področju poučevanja, kakšno poučevanje si želimo. Na eni od prosojnic je bilo govora o državljanstvu, o tem, kako lahko to vrstno tehnologijo vključimo v poučevanje ljudi, da bodo postali boljši državljani. Te interaktivne projekte lahko izvajate z iPadi, z eh, video posnetki, lahko jih naprimer posnamete na temo duševnega zdravja brez brezdomcev, onesnaževanja in na tej podlagi lahko potem posamezniki pripravljajo projekte, delajo na teh aktualnih vprašanjih, s katerimi se danes soočajo. Nim treba čakati na to, da bodo diplomirali, dobili delovno mesto in tako naprej. Četrta tematika, ki se je izpostavila v razpravi, je, aha, grem na splet, vidim en kup napak. Kolegica je preomenila omrežno inteligenco. To je realen problem. Poleg tega gre tu, po mojem, za kulturno zadevo. V nekaterih kulturah je dopustno, da nekoga kritiziraš, v drugih kulturah to ni dopustno in vse skupaj se potem odvije na spletu. Če storimo še korak dlje v tem razmišljanju, kaj je to kakovostno znanje? Kulturno in socialno. Včasih je bilo kakovostno znanje vse tisto, kar je zapisal bel človek, vse ostalo so ukinili. In to Debato lahko seveda razvijamo še naprej. Sam sem zadovoljen s tem, da je večina spletnega znanja dobra. Še naprej lahko spodbujamo tudi tiste, da se oglasijo, ki se jim vedno ne prisluhne. Potem pa še zadnja zadeva. Kdo uči otroke, kako uporabiti tehnologijo? Ali to počnejo sami? Odgovor je da in ne. Govorim zgolj iz osebnih izkušenj sam sem delal z devetnajstletnimi študenti dal sem jim običajne pisarniške naloge ki jih ne znajo opraviti določene enostavne zadeve se znajo sami naučiti ampak vsaka tehnološka večina ni ugrajena ni jim treba delati sledi spremembam v Microsoft Word dokumentu če nekdo uporablja tehnologijo, ne pomeni, da jo zna uporabljati dobro, da pametno izbira in v šolah se veliko pogovarjamo o tem. Pomembno je, da ne delite slik, naprimer, s svojimi partnerji, ker potem partner lahko prodati slike najboljšemu prijatelju ali pa komorkoli drugi drugemu po spletu, tako da se tu pojavlja tudi vprašanje zasebnosti na spletu. Veliko lahko še storimo na tem področju. Hvala vam za vaš čas. So much, Hvala lepa. Nadaljevati moramo, zato ker že nekoliko zamujamo. Tisti, ki boste sedaj govorili, vas prosim, da imate v mislih tudi vprašanja, ki smo jih prej videli na zaslonih. Besedo dobi sedaj gospa Arti Hola, generalna sekretarka SOE, e, Evropskega združenja satelitskih operaterjev. Deset minut, lepo prosim, nič več kot to. Hvala. Deset minut maksimalno. Okay. Um, Najlepša hvala, gospa Kosta, da ste me povabili, da lahko danes nagovorim parlament in odboru. Veliko čast mi je, da sem lahko tu. Kot ste že rekli, zastopam ESO. ESO je združenje, ki predstavlja vse satelitne operaterje znotraj Evropske unije. Predstavlja tudi druge satelitske operaterje, podpira vesoljska podjetja, ponuja komunikacijske storitve znotraj Evropske unije, znotraj vsake države članice, pa tudi drugot po svetu. Verjetno se številni sprašujete v dvorani, zakaj v razpravi o izobraževanju govorimo o satelitih. Tako da bi na začetku povedala par besed o tem. Pri satelitih je pomembno to, da so bogati. Se pravi, da lahko povežejo ljudi, ne glede na to, kje živijo. Vseeno ali ljudje živijo na otokih, v gorah, v dolinah, v zelo oddaljenih, izoliranih območjih ali pa na polskem, v križčih na polskem, sateliti jih lahko povežejo, vse te posameznike. Vse, kar za to potrebujete, je satelitski krožnik in modem. Krožnik lahko namestite na pročelje katerekoli hiše, trgovine, knjižnice, šole, bolnišnice lahko krožnik namestite tudi na sredini skupnosti ali vasi in tako povežete celotno vas preko brezžičnih povezav. Takoj imate na voljo visokotehnološke rešitve v nekaj dnevih. Ali je dostopno cenovno gledano? Odgovor je da. Bom podala italijanski primer za vas, gospa Kosta. 22 megabitov na sekundo smo ponudili za mesečno članarino 25 evrov, nekaj takega. Tu vrstna ponudba za internetno povezavo podeželja ali pa kateregakoli primestnega območja ponujemo v vsaki državi Unije. Tako da praktično ni razlogov ali izgovorov za to, da prihaja v Evropski uniji še vedno do teh digitalnih razkorakov. Komisarka Krs je predlagala leta 2013, da se okrepi satelitsko delovanje. Predlagala je, da sodelujemo z njo, zato da bi izpolnila digitalno agendo 2013. Cilj je bil, da se do leta 2013 zagotovi široko pasovne povezave za vse. S kolegico Violo iz generalnega direktorata smo tudi sprožili v parlamentu pobudo tudi z vašim kolegom Van Nistelrojem pobudo broadbandforall.eu. Če boste kliknili na spletno stran, boste v svojem jeziku tudi našli ponudnike satelitskih širokopasovnih povezav. Kar zadeva Evropsko unijo, dejansko imamo 100-stotno pokritost s širokopasovnimi povezavami. To smo želeli doseči, ker smo imeli na voljo instrumente. Še vedno pa imamo določene pomankljivosti. 63 odstotkov devetletnih otrok še vedno nima na voljo digitalne opreme in dostopa v šolah. 50 do 80 odstotkov študentov ni nikoli uporabljalo kakršnih koli spletnih učbenikov, programske opreme, zavaje in tako naprej. Še vedno obstaja digitalni razkorak. Integracija IKT -ja v izobraževanje je ključna prednostna naloga za vlade, pa vseeno smo še vedno nekoliko v zaostanku. Satelitske širokopasovne povezave niso nekaj novega, čeprav morda nekateri za to prvič slišite, lahko povem, da to obstaja že kar nekaj let. Na sto tisoče uporabnikov v Evropi jih uporabljamo, pa tudi šolam prilagojene rešitve. Dva kratka primera iz Francije. Izkušnje kažejo, da je Francija država članica, ki ima največ izkušenj pri uporabi in širjenju satelitskih širokopasovnih povezav. Tu lahko vidite, kako so bili ustvarjalni. Tu je prosojnica, ki opisuje podjetje Viveol, ki po povezuje posamezne šole. Še en primer iz Francije, podjetje Nordnet, Connect Ecole, povezovanje šol. Na desni strani najdete majhen kvadratek. Tam najdete tudi informacije o finančni pomoči strukturnih in regionalnih skladov Evropske unije, ki podpirajo to vrstne projekte, kar je zelo pomembno izpostaviti, po mojem. Uh, Številni namreč nimajo na voljo informacije, da so rešitve na voljo. Ne vedo niti tega, da bi jim lahko kdo plačal za to vrstne storitve. Glede digitalnih trendov vemo, da se vsebina sedaj ponuja na številnih napravah, živimo v času, kjer je veliko informacij na voljo, zato je treba izboljšati način, kako učenci dobivajo te informacije. Zakaj pa uporabljajo otroci te informacije? Moji otroci veliko brskajo po internetu, ko delajo domače naloge, potem svoje naloge tudi nalagajo na splet, pripravljajo projekte skupaj s kolegi in sošolci, čeprav je vsak doma, berejo e-knjige, gledajo videoposnetke, tekmujejo tudi na spletnih straneh, kot so matletics.com, tekmujejo z eh, vrstniki iz drugih koncev sveta. Mislim, da bi morali izkoristiti vse te priložnosti in ponuditi te možnosti vsem otrokom, tudi v najbolj oddaljenih podeželskih območjih v Evropski uniji. Tu nastopi potem satelitska tehnologija. Na tisoče šol je povezanih preko satelitskih povezav, te šole nimajo ADSL-a, širokopasovnih povezav in tako naprej. Ogromno šole še v Franciji brez takšnega dostopa, slike tudi govorijo veliko bolj jasno in glasno kot besede, več kot tisoč besed pravijo. Šole vse bolj pogosto uporabljajo tudi vizualne pripomočke in videoposnetke pri poučevanju otrok. To vrstne vsebine so medijsko bogate. To vrstne vsebine so izvrstne za prenos preko satelita. Še ena pomembna zadeva. Nacionalni učni načrti. Tu najdemo pomembne informacije, ki so znane vnaprej. Če te informacije posredujemo ponudnikom internetnih storitev, lahko ti ponudijo prikrojene proizvode za nacionalne učne načrte in šole. Če si ustvarjalen satelitsko tehnologijo, lahko oblikuješ tudi bolj učinkovite mreže, preko katerih lahko lokalno shranjuješ vsebino, jo prenašaš spleta in jo potem daješ na voljo otrokom v šolah na bolj interaktiven in hiter in učinkovit način. Še par besed za zaključek. Ali ste kdaj srečali otroka, ki ga ne bi fasciniralo vesolje in ki ga ne bi fasciniralo to, da smo kot človeštvo uspeli pristati na Luni in nedavno celo na kometu. Mislim, da je zelo dobro, da tudi satelitske povezave vključimo v proces izobraževanja. Smo visokotehnološki sektor drži, vendar se dotaknemo življenja milijonov ljudi po svetu. Veliko delamo trenutno tudi v Nepalu, kjer pomagamo pri obnovi. Svet obveščamo o tem, kaj se dogaja po svetu, tudi preko satelitov. Satelit omogoča klic preko Skypa v katerem sodelujejo navdušeni otroci nekje na podeželju v Španiji. Ne vem, zakaj ne bi tega omogočili vsem otrokom v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa Kosta, za povabilo. ESOA je seveda pripravljena še naprej sodelovati s parlamentom in komisijo za to, da bi vsaka učilnica postala digitalna. Hvala lepa, zelo zanimivo. <laughs> Zelo se me je dotaknila ta vaša predstavitev, vaše pojasnilo, koliko sateliti že prispevajo k povezovanju šol po Evropi. Sedaj pa besedo predajam gospodu Hübnerju iz ESA, Evropske vesoljske agencije. You, Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Sam danes zastopam direktorat telekomunikacij in integriranih aplikacij z oddelka za aplikacije. Ne vem, koliko ste seznanjeni z Evropsko vesoljsko agencijo, na začetku par besed o tem. Mi se ne ukvarjamo zgolj s tehnologijo, temveč tudi z vesolskimi aplikacijami. 22 držav članic, Estonija in Mačarska sta se pridružili februarja letos. Še nekaj držav obstaja, s katerimi sodelujemo, tu je tudi Kanada, ta sodeluje v okviru sporazumov sodelovanja. Večina naših programov je opcijskih, kar pomeni, da se države članice same odločijo, ali se bodo odrežile programov, koliko jih bodo finančno podpirale. edini obvezni program je zgolj tisti, ki se nanaša na raziskovanje vesolja. 4,4 milijarde evrov je proračun ESE, 300 milijonov namenjajo našemu direktoratu za aplikacijo. Vsako leto porabimo nekje en odstotek ali manj kot en odstotek, torej manj kot 40 milijonov evrov. Vse ostalo namenjamo za razvoj infrastrukture in tehnologije, ki je povezana z vesoljem. Če se lotim bolj konkretnih aplikacij. Že prej sem povedal, da se večinoma ukvarjamo z infrastrukturnimi programi obarvano zeleno. Tu gre za satelitsko komunikacijo, modri programi so tehnološki programi. Prva dva sta predvsem povezana z aplikacijami, satkom aplikacijami, integriranimi aplikacijami, potem spremljamo zemljo, skrbimo za telekomunikacije in tako naprej. Cilj našega programa je nekoliko drugačen, kot je bil v preteklosti. Mi začenjamo z uporabniki, s skupnostjo, ki potrebuje določeno storitev, potem pa delujemo vzvratno, pripravimo tehnologijo, ki je koristna za uporabnike. Naš pristop temelji na tržnem popraševanju, želimo zagotoviti trajnostne storitve obstaja več področji, kjer smo aktivni, tudi področje izobraževanja sem sodi. Je pa res, da smo bolj malo aktivni na tem področju. Če si pogledamo povezanost v Evropi, kako so gospodinstva povezana s širokopasovnimi povezavami, do leta 2020 naj bi bila slika takšna, kot jo vidite na prosojnici do leta 2020 še vedno večina držav ne bo v celoti povezana, nekatera gospodinstva morda bodo imela dostop, vendar se vseeno ne bodo odločila za to vrstno široko poslovno povezavo. Potem so tu še informacije strani Evropske komisije. Komisija pravi, da potrebujemo dodatne naložbe, vendar so te naložbe večinoma povezane z zemljsko tehnologijo, torej z optičnimi vlakni, kabli in tako naprej v oddaljenih podeželskih območjih pa vidimo, da so sateliti enostaven način, kako lahko vzpostavimo komunikacijo. Tu je primer Avstralije. Avstralija priznava, da je takšna rešitev dobra, še naprej bodo uporabljali tele, satelitsko telekomunikacijo. Od leta 1998 smo izpeljali kar nekaj projektov, nekateri so bili bolj uspešni, drugi manj uspešni. Naj predstavim par projektov. Tu najdete tudi spletne strani poročila o teh projektih. Tu gre za izvajanje aplikacij. Ne nudimo zgolj tehnologije, ampak tehnologijo, vsebino, to, potem skomuniciramo v pilotnih projektih skupaj s skupnostmi. Dva primera bi rad navedel. Espresso for Schools. Izvedli smo ga za telekomunikacijskimi sateliti v Združenem kraljestvu. Poslovni model je še veljaven, storitve so še vedno na voljo, vendar je tekom let prišlo do tega, da so satelitske komunikacijske storitve nadomestile bolj zemljske tehnologije, naprimer optika in tako naprej. Potem video sat for distance learning, torej učenje nadaljavo preko video satelitskih posnetkov. Poslovni model tu ni bil uspešen zaradi tega, ker smo zanemarili človeški dejavnik. Doktori gredo raje na konference, namesto da sedijo v svojih pisarnah in se učijo po noči. Raje gredo na konferenco in se tam predstavijo. Še nekaj primerov. Ne... Sway for Edu, Satellite Way for Education. Mi smo želeli učitelje naučiti, kako naj izboljšajo svoje veščine. Vendar teh storitev niso uporabljali zgolj za poučevanje učiteljev, temveč tudi za učenje učencev v učiteljih. Tudi kibernetske kafeje smo oblikovali, v katerih so se lahko srečevali tudi po pouku. Potem inovativne platforme za e-učenje. Digitalne vsebine so zelo bogate. Želimo si, da bi učitelji in učenci postali soustvarjalci vsebine. Nekaj posnetkov v zvezi s tem projektom Sway for Edu. Ni nekaj čarobnega, če postaviš satelitski krožnik. V Južnji Afriki smo izpeljali ta projekt 400 dolarjev za en terminal in namestitev terminala 100 dolarjev na mesec za šolo je bil strošek dostopanja do interneta in učenja in vzdrževanja. Široko pasovne povezave smo uporabili tudi za mrežo za e-izobraževanje. Tu ne gre za nič čarobnega, vse to obstaja, vse je enostavno izvedljivo, objaviti je treba zgolj razpis več operaterjev in ponudnikov storitev bo poslalo svojo ponudbo in potem se stvar lahko izpelje v praksi. Potem povezava, kjer lahko najdete dodatne informacije. Če povzamem to, kar sem povedal do sedaj, nobenega dvoma ni, da SATCOM lahko dobro služi skupnostim v bolj oddaljenih, izoliranih območjih, kjer je na voljo zemljska komunikacija, se jo uporablja, kjer je cenejša na izobraževalnem področju potrebujemo predvsem ustrezne sadkom sisteme po dostopnih cenah. Tehnologija, to je relativno enostaven del, bolj težko pa je oblikovati dobro vsebino, jo posodabljati, jo potem deliti, prepričati uporabnike, da je dobra. Še niso ukrepov, kako izboljšati dostop do nove tehnologije, kako jo novo tehnologijo integrirati zlasti v bolj oddaljenih območjih človeške dejavnike je tu pomemben. To ste že prej videli, da ne bom ponavljal. V zadnjih petih letih je prišlo na plan kar nekaj novih tehnologij, ki niso več nove v današnjem času. Tu vidite, kolikšni so bili stroški. To je zgolj en primer, obstaja pa tudi mnogo drugih satelitskih operaterjev. Učinkovita izobraževalna vsebina v svojih programih in projektih smo opazili premik od linearnih sistemov poučevanja k sistemu, kjer se multimedijske vsebine pripravljajo strani tistih, ki so vdeleženi v tem procesu, se pravi strani učiteljev in učencev sprejemanje strani uporabnikov, svet tehnologije je en svet, svet uporabnikov je drug svet. Pri vseh projektih in programih smo gotovili, da je treba zbližati ta dva svetova. Če to želimo doseči, moramo bistveno izboljšati predvsem povezave med tehnologijo in uporabniki. Predvsem pa moramo oblikovati občutek lastništva teh storitev v skupnostih. Tu vidite neke vrste ponazoritev uporabnikov in ponudnikov, kako morajo vsi biti med seboj povezani. Ne gre zgolj za učitelje, ampak za ponudnike vsebin, za tehnološko podporo, za izobraževalne ustanove in organizacije, pa tudi za donatorje in tiste, ki to financirajo. Še zadnja prosojnica. Kakšne trende napovedujemo za prihodnje? Poceni internet v prihodnosti. Elon Musk in Richard Branson, dva multimiliarderja, sta sprožila zamisel, da bi na tisoče satelitov v prihodnje v nižjih orbitah uporabili za to, da bi na Zemlji zagotavljali internet. Tu gre za digitalno revolucijo, ne za evolucijo, ne vemo, kakšne bodo posledice kar zadeva tehnološki razvoj, ki bo zato potreben, da to dosežemo. Zanima nas tudi, kaj vse bomo potem storili s to povezanostjo, ki bo tam na voljo. 20 do 30 terabitov na sekundo v letu 2020, se pravi desetkrat hitreje kot trenutno pričakujemo na podlagi tehnologije, ki se danes razvija in ki naj bi zagotovila nekje 2 do 5krat hitrejši internet. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. Grazie. Hvala lepa. Odprli ste uh, nove horizonte, nekaj zelo zanimivega ste nam predstavili. Zadnja dva uh, govornika uh, sta bila oba zelo zanimiva. Kolega uh, Giovanni Biondi, ja bi prosila. Uh, da se pripravi. Kolikor vem, pred desetimi leti je tak izobraževalni eh, satelit eh, postavila Indija, to je bila velika investicija v izobraževanje in eh, ne smemo pozabiti tudi na to. Eh, sedaj pa profesor Giovanni Biondi, ki je eh, predsednik European SchoolNet, zahvaljujemo se, da ste danes prišli sem. Izvolite, hvala. Journal. Hvala lepa. E, čisto na kratko bi predstavil e, European e, Schoolnet in se nekoliko odzval na zadana vprašanja. European Schoolnet je bil ustanovljen pred skoraj 20 leti na pobudo ministrov za izobraževanje. Eh, trenutno povezuje 30 eh, ministrstvo za izobraževanje, naj to poudarim, eh, ker vsi projekti European Skolnet se potem neposredno vključujejo v šole in se povezujejo z učitelji v različnih državah. Imamo naprimer programe Twinning, ki povezuje eh, več kot 300 eh, tisoč učiteljev po celi Evropi. Isto eh, velja za pobude za varnost mreže, učitelje prirodoslovnih predmetov in pred kratkim smo začeli z projektom Future Class Lab, bistvu gre za eden od pogledov na šolo v prihodnosti, kako se bo eh, šola spreminjala z uporabo tehnologij in predvsem eh, z izobraževanjem učiteljev. Pri približno petimi leti je ameriški kongres oblikoval dvostrankarsko eh, komisijo oziroma odbor z namenom, ali se lahko spremeni šola. Odgovor je bil seveda ja, ampak vprašanje je, bil, je bilo, ali bodo šole sposobne uporabiti, izrabiti obstoječe možnosti eh, ali pa bodo eh, kasnile eh, pri izrabi digitalnih možnosti. Eh, v tej razpravi eh, smo danes govorili o tehnologijah in eh, kot ne bi bile tehnologije le internet, mobiteli in računalniki. Naj vas vse spomnim, da je šola polna tehnologije, tudi knjiga je tehnologija, svinčnik je tehnologija, pisanje je tehnologija. Torej, te so tehnologije, ki jih sploh več ne obravnavamo kot take, ampak kot eh, nekaj, s čemer živimo vsak dan, zaradi tega, eh, ker eh, smo iz neke. Um, Eh, skupine ki nas imenujejo digital immigrants digitalni priseljenci za naše otroke eh, pa so te eh, nove tehnologije prijatelji kot so za nas bile knjige. Eh, če govorim naprej o skulne, to glavna tema, s katero se ukvarjamo, je eh, transformacija, eh, preoblikovanje šolskega modela. Ne obstaja digitalna šola, obstaja šola in šola lahko uporablja tehnologije za to, da spremeni svoj model. V prejšnjem stoletju v prejšnjem stoletju so veliki eh, izobraževalni sistemi eh, se osredotočali na masovno opismenjevanje eh, gled, v povezavi z industrializacijo. Danes ni več take potrebe, ker ni več take družbe. Mi smo sedaj družba znanja in tema prehaja od Eh, poučevanja na učenje. Omogočiti je treba okolje za učenje. To pa pomeni spremeniti scenarije za naše šole, spremeniti eh, orodja in eh, pripraviti otroke, da postanejo protagonisti in da sami vzpostavljajo svoja znanja. To pa je danes možno, zahvaljujoč digitalnemu jeziku. Včasih govorimo o internetu, naprimer pomislite na Wikipedijo ali pa eh, iskanju informacij, ki jih uporabljajo študenti in učenci. V, eh, obstajajo eh, virtualni laboratoriji, možnosti simulacije in preverjanja v realnem času lastnih predpostavk. Torej prehajamo od tega, da poslušamo nekega učitelja, ki uči o celici v to, da se vstopi v celico in jo poskuša spremeniti. Ne govorimo več o uh, sončnem sistemu, ampak vstopamo vanj. To so digitalne možnosti, ki so danes na voljo v šoli. Tako da je poučevanje bolj interaktivno, da so otroci lahko pravi akteri v svojem učenju in da se potem Eh, bolj vključujejo v delo v šoli, tako kot eh, so doma. Ko otroci odidejo domov, uporabljajo digitalna orodja kot protagonisti, gradijo svoja znanja, eh, sestavljajo si sezname glasbenih videov, ki jih bodo poslušali kot primer. Torej, E, European School Night v bistvu podpira te spremembe. Gre za pravo revolucijo šolskih modelov in to se izvaja s pomočjo uh, izobraževanja uh, in vključevanjem uh, ravnateljev in drugih, ki na tak ali drug način igrajo vlogo v šolah. Uh, potem eh, vključuje, oblikuje mreže med šolami, eh, sodeluje v evropskih projektih, ki so eden od inštrumentov za vzpostavljanje um, novosti in na te pobude res računamo. O oblikuje se neke vrste akademija na evropski ravni. Pri investiranju eh, v tehnologije ne smemo pozabiti na investicije v človeški kapital. To je bistvo. Sprva je treba vzpostaviti neko akademijo na evropski ravni, ki se kjer se povezujemo predvsem zaradi spremembe modela, eh, reorganizacije prostora, širjenja eh, informacij in skupne uporabe materijalov. Na ta način se lahko vzpostavi mreža, eh, ki se stalno spreminja in omogoča učenje učiteljem. Kajti časi izmenjave, eh, mislim predvsem tukaj na Italijo, na izmenjave med generacijami in prehodom od ene generacije do učiteljev na drugo so izredno dolgi. Torej potrebujemo tudi neke vrste eh, govorico in vizijo za šolo. Drugi vidik, eh, tukaj naomenim določene eh, številke. Eh, imamo eh, Fushukas Room Lab pred. Več kot 3000 učiteljev se je samo uh, inicijativno vključilo, 1600 igre v šoli uh, vključenih. Torej, to so pomembne številke, ki kažejo, da v šolah obstajajo potrebe. Ampak uh, te, šo, uh, nimamo le, eh, zaenkrat imamo poučevanje le v angleščini, eh, poskušamo pa uvesti tudi druge jezike, ker to trenutno predstavlja oviro za učitelje. Še ena eh, dimenzija, ki se nam zdi pomembna in v kar je treba vlagati, oblikovanje digitalne knjižnice na evropski ravni, kjer se bodo lahko učitelji izmenjevali produkte, eh, ki so bili ustvarjeni. Obstajajo razlike med eh, šolskimi sistemi, a vsebinsko eh, ravno tako. Naprimer, ko gre za celice ali karkoli, vsi učitelji iz Evrope se tukaj srečujejo in na ta način Eh, se vključujejo tudi učitelji in to vse skupaj predstavlja neko dediščino, ki jo moramo eh, dati na voljo. In zadnji vidik je povezan eh, z sateliti in z podporo majhnim šolam, ki le z uporabo tehnologij se ohranjajo na nogah, naprimer v visokih gorah ali na oddaljenih otokih. Le s tako povezavo se lahko širi socialno okolje, ker se uči se v socialnem okolju, uči se ne sam, osamljen. Eh, ko nas je manj, so rezultati manjši, slabši. To se vidi pri manjših šolah in zato moramo tehnologijo uporabiti ter na evropski rani, ob, ravni oblikovati mrežo šol, uh, na, ki bodo uporabljale modele vzdržljivosti in se na ta način ohranjale pri življenju tudi na osnovi no, drugih eh, modelov. Eh, toliko na kratko, eh, kaj počne Euroskulnet tudi v povezavi z generalnimi direktorati EU. Hvala lepa, to se mi zdi zanimiva informacija, ker imamo torej neko mrežo v katero so, je vključeno 30 vlad in 35 tisoč različnih šol. Ehm, verjamem, da so to neke opcije tudi za naše prihodne pilotne projekte, eh, ki jih mogoče lahko podpremo v okviru proračuna za leto 2016. Eh, in eh, sedaj bi dala gospod sprva gospodu Moneju, potem pa gospodu Violi besedo. Najlepše hvala. Zmanjkuje nam časa, veliko je že rečenega, zelo kratek bom za to. Z Robertom Violo tukaj eh, sedim. Ni na ključje, da sediva skupaj, ne samo to ste naju oba povabili, ampak ker smo že celo popovdne priča temu, da eh, ne moremo gledati na vključ, eh, pomen tehnologij brez dveh pomembnih zadev. Eno je kreativnost, drugo je pa eh, tehnološko smiselna uporaba obstoječega. Le z uporabo obeh teh vidikov bomo lahko uh, dosegli nek rezultat. Ehm, Roberto bo več govoril o povezljivosti, sam bom pa spregovoril o naslednjem. Upoštevati moramo predvsem neverjetno hitrost spremembe. Pred desetimi leti se je široko pasovno povezava šele vzpostavljena eh, in le malo je bilo uporabnikov Facebooka, da sedaj jih je pa na eh, milijarde. Eh, Koliko se je naša družba že spremenila in prilagodila tem spremembam glede na to, kako težko je vključevati te hitre dobre spremembe v te kompleksne sisteme. Res je neverjetno, koliko eh, tistih med vami, še posebej, če pomislim na finske izkušnje, eh, so prišli do zaključka, da na koncu gre za ljudi in da je ključno vprašanje to, da moramo dati učiteljem prave instrumente, ki jih lahko uporabijo za inovativno in kreativno uporabo IKT orodij. Kako podpreti učitelje torej? In še ena stvar, nismo danes omenili, pa se mi zdi bistvena, če želimo spremeniti kaj zlasti na evropski ravni v izobraževalnih tehnologijah. Gre z, ne le za. Eh, terminologijo, ampak gre za naravo znanja. Če ga pogledamo, kako ga vidimo danes, ne gre le za prenos informacij, ne gre le za distribucijo informacij, ampak gre za mreže in gre za sodelovanje. In to, kar je bistvo v prihodnosti, je, da. Uh, obstajajo dobro sodelovanje med različnimi mrežami, ki vse delujejo v zelo uh, negotovih pogojih. Pristop se spreminja. Univerze niso interdisciplinarne, fleksibilne in sposobne delati v težkih in negotovih okoljih. Zato je na evropski ravni bistveno, da uh, spremenimo izobraževalne sisteme na osnovi uh, določil uh, agende za evropsko rast in delovna mesta. Zaradi tega je zelo važno, da je postaja uh, eh, posebno poglavje o izobraževanju v naslednjem uh, strategiji Evropske unije. Če tega ne bo, uh, bomo uh, v zagati. Uh, Torej, zelo je važno, da pomagamo eh, promovirati inovacije in spremembe v institucijah. Tako kot v drugih sektorjih, eh, to je bistveno, če želimo imeti eh, kakšne koristi na tem področju. Glede izo, eh, učiteljev in izobraževalcev. Eh, Učiteljci, učitelji pravijo naslednje. Eh, mislijo, da vedo, kaj potrebujejo. Učitelji potrebujejo namreč dve zadevi. Potrebujejo več podpore, da bi lahko poučevali o IKT. Eh, tehnologijo in tudi več podpore potrebujejo za oseben odnos. Eh, vprašanje pa je, kako učitelji vidijo svoj poklic. 80% med njimi neverjetno vrednotijo svoj poklic, ga imajo radi, a le 20% čuti, da eh, družba enako vrednoti njihov poklic. To je predvsej osamljen poklic lahko zaključimo. In evropske inštitucije morajo zagotoviti, da učitelji se ne bodo počutili tako osamljene in da lasni, na lastnih ramenih ne nosijo bremena vse eh, teh eh, fantastičnih sprememb. To je naš program za prihodnost. Torej, spreminjati eh, inovativnost v inštitucijah. Zato imamo različne instrumente, naprimer Erasmus. Erasmus ni le instrument za mobilnost eh, študentov, to vsi že vedo, ampak Erasmus lahko neverjetno spreminja sistemske um, ustroje z inovativnimi um, tehnologijami in podobno. Torej, Erasmus ima ta potencial. Pripravili smo Erasmus za državami članicami, zato da se lahko odzove tudi na potrebe po sodelovanju in inovativnih praksah. Znotraj Erasma pa obstajajo različni inštrumenti. Direktor Euroskule je omenil e-twinning. E-twinning eh, je eh, platforma, na kateri je aktivno 300 tisoč um, učiteljev, kar ni veliko, ampak vključenih je pa že 40 odstotkov vseh evropskih šol. To je že zelo veliko. In uh, to je način, kako lahko tehnologijo uporabljamo za vpliv v pedagogi pedagogiki. Imamo uh, poseben gateway, School Education Gateway, uh, je na eh, internetu dostopno, to sicer še v oblikovanju, ampak to je naš odziv za učitelje, za eh, študente, da bolje uporabljajo eh, tehnologijo oziroma da pravzaprav najdejo različne tehnologije, ki obstajajo. In parlament od parlamenta pričakujemo, da bo School Education Gateway eh, podprl, tako da se razvije v močnejši inštrument. In ne na zadnje, naj omenim programe za inovativnost v izobraževanju. Inovativnost je zelo popularna beseda in potrebna je tudi v izobraževanju kot koncept tukaj gre za sodelovanje in interdisciplinarnost. Naj s tem zaključim. Če ne bi štud, učitelji, učenci, šole, univerze imeli koristi od tehnologij, potem moramo zagotoviti, da imajo učitelji in študenti več IKT veščin. Imamo uh, tudi uh, predloge za. Uh, Eh, umetnost eh, družboslovne predmete in podobno če želimo inovativnost na osnovi tehnologije tudi, potem niso dovolj kompetence same iz določenega področja, ampak je povezovanje potrebe. Tem je prihodnost pedagogike in tehnologija nam tukaj res ogromno pomaga, da spremenimo način, kako se ljudje učijo in kako poučujejo. To je namen tehnologije. In mislim, da bo Roberto več povedal na to temo grazie direttore apprezzo molto e certamente la. najlepša hvala eh, res eh, sem vam hvaležna gospod direktor eh, to je res povezano z našo strategijo evropsko strategijo v kompleksnem holističnem smislu in sedaj dajem besedo robertu viola za njegov prispevek izvolite. hvala lepa spoštovane poslanke in poslanci v veliko čast in veselje mi je, da lahko sodelujem na tej delavnici. Prihajam iz GD Connect. To je pomemben napredek v sodelovanju med institucijami na to pomembno temo. Kolega Xavier se je osredotočal na samo bistvo težav, jaz sem pa sedaj na obrobju, govorimo o tehnologiji. Sem pa seveda zelo, zelo vesel, da lahko govorim o tem, da sem manjšinski deležnik v tem. Je pa to pomemben del, seveda. Jasno je, da je tehnologija samo sredstvo, tako mora ostati. Popolnoma jasno je, da spremembe proizvaja proces učenja, ne pa tehnologija. Vendar pa, ali si lahko predstavljate šolo brez elektrike ali brez vode, je to si možno zamisliti. Brez interneta pa tudi ne gre. To je šola brez vode in brez elektrike. Naš cilj je, da bo vsak razred v Evropi povezan z internetom kot eh, nekaj, kar omogoča, da ste del spreminjajočega se sveta. To ni samo dodatek, to je že kar nuja. To je razlika od preteklosti. Zato je tudi infrastrukturni del tako pomemben. Seveda je to zgolj instrument. In vesel sem, da sem ta instrumentalni, pomemben del tega procesa, ker si ne moremo predstavljati šole brez vode in električne energije. Zato mi kot GD Connect smo zelo zadovoljni, da sodelujemo z GDEAC in ponudimo vsa sredstva in politike za dosego naših ciljev. To so eni najpomembnejših ciljev, pomoč pri izobraževanju in to je ustvarilo pomembno razpravo. Iz te razprave so sledili konkretni ukrepi. In eno od teh ukrepov je, da bi vsak raz bil povezan z internetom. Nadzorujemo razvoj IKT v šolah, to bomo sedaj razvili sistematično in bomo seveda z veseljem, kot pa predsednica, poročali o tem, ko bomo dosegli napredek. Povezljivost. Tukaj na eni strani si želimo, da šole imajo najsodobnejšo tehnologijo. Kjerkoli je možno, bi morale šole, šole biti povezane z najboljšo možno tehnologijo. Naj se gre za ultraširokopasovno vse morajo torej imeti možnost, da vstopijo v to interaktivno stimulacijo in tako dalje. Prav tako pa je pomembno, da je čisto vsaka šola povezana. In zato je tehnologija tako pomembna, kot je dejal direktor Skulneta. Zelo pomembno je, da so tudi majhne šole enako dobro povezane kot šole, ki so v mestnih središčih. DigiConnect sledi tej usporedni poti po eni strani. Želimo premakniti meje tehnologije, kar se tiče povezljivosti v šolah, po drugi strani pa si želimo, da bi vsaka šola bila povezana. Seveda si vsi želimo, da bi vsi evropejci bili povezani želimo nadaljevati soho, hvala Arti, da si to omenil, in z drugimi partnerji, zato da bi torej dosegli povezljivost v naših šolah in to lahko potem postane operativen sistem. Kar se tiče pilotnih projektov, si želimo to tudi podpreti z našimi omejenimi, ampak vseeno znatnimi sredstvi. Istočasno, kar se tiče operacijskih sistemov, pa so strokovni skladi, ki so na voljo v državah članicah, na voljo tudi tukaj. In nedavni naložbeni sklad, ki smo ga zasnovali za to tudi, da bo povezljivost dejansko posod, lahko pomeni tudi operativno stabilen sistem za povezovanje v šolah. Torej, povezljivost ni končni cilj, kot pa sem dejal, je to bistveni korak. Drugi korak so inovacije v razredih. In spet to ni nepovezano z glavnim šolskim ciljem, vendar pa je zelo pomembno. Pomembno je podpreti učitelja, imeti prave platforme, zato da bo učitelj lahko eksperimentiral in izvajal poučevanje na drugačen način. V zadnjih petih letih sta GD Connect kar se tiče izvajanja programa komisije in naš GD, investirana 885 milijonov evrov v IKT poučevanje. In v novem razpisu bomo namenili 52 milijonov evrov za boljše poučevanje. Torej, resnično gre za uporabo pomembnih tehnologij, virtualne resničnosti umetne inteligence, zato da izboljšamo izkušnjo učenja, da torej vstopimo v šolo prihodnosti. V bistvu gremo v smeri posnemanja resničnosti, vstopanja v resničnost digitalno dimenzijo, istočasno pa želimo boljše razumeti, kako proces učenja deluje. In skušamo podpreti čustveno inteligenco, ki so jo omenjali v prejšnjem omizju. Tehnologija bi naj torej podpirala tudi to človeško izkušnjo učenja. To je fascinanten svet, kjer smo vodilni v Evropi in upam, da bomo s podporo šol in raziskovalno inovativnih programov v EU dosegli napredek. Prav tako si želimo imeti digitalnega učenca. Učenca, ki bo povezan s storitvami v državi članici, kjer je. Torej, zamisel je, da bi učenec imel elektronsko identiteto, bi odprt za nove storitve. To je nekaj, kar si skušamo ogledati in to je pravno možno zaradi nedavno sprejetve uredbe o elektronskem podpisu. Svet in parlament sta jo sprejela lani. Zakaj torej ne bi učenci bili tisti, ki bi prvi eksperimentirali z identiteto v Evropi? Naj zaključim zelo na kratko, da se dotaknem digitalnih schem. Seveda, to je potrebno vključiti vse šole, vse teme, ki se jih šole dotikajo. Potem pa še nekaj, kar moramo izpostaviti specifične scheme, ki jih potrebujemo za vstop v IKT svet. Milijon delovnih mest na področju IKT je nezapolnjenih. In to je paradoks, ko vidimo, koliko mladih brezposobnih imamo v Evropi. To torej pomeni, da so digitalne veščine zelo, zelo potrebne v Evropi bolj ko bomo mlade in manj mlade pritegnili v ta digitalni svet, boljši bomo v boju proti brezposobnosti med mladimi. Naj zaključim. Kar se tiče teh treh osi, povezljivost, tehnologija in izobraževanje in digitalne veščine, tukaj bo GD Connect sodeloval z GD EAC in ostalimi generalnimi direktorati. Si bo prizadeval, da bo to na vrhu našega dnevnega reda, podpirali pa bomo seveda tudi parlament, kakorkoli bo to parlament želel. V naslednjih mesecih bomo nadaljevali delo na tem področju, konkretne ukrepe bomo sprejemali in takšen sestanek lahko še kdaj ponovimo, lahko pa bi se osredotočili potem na 3-4 konkretne ukrepe, kjer bi si želeli še doseči napredka. Hvala lepa za vašo pozornost. Eh, Hvala lepa, zelo resno sem vzela vaše predloge, pa tudi možnosti, ki ste jih omenili, pravzaprav oba ste jih omenila, kar pomeni, da sta tako področje izobraževanja kot inovativnosti med seboj povezana. Dobro je, da zagotovimo povezljivost. Strategija EU 2020 je govorila točno o tem, da bi vse razrede, vse šole povezali z internetom. Inovativne šole so pomembne, to so šole prihodnosti. Profesor Biondi je to omenjal. Vas tudi pozdravljam, glede na to, da nas zapuščate, z nami so še vedno predstavniki Euroschool. Pomembne pa so tudi veščine, ti so tudi nam pri srcu. Hvala lepa, da ste prej omenili tudi predlog, ki smo ga sami izpostavili na začetku, e-identiteta, e-izkaznica evropskih študentov, to bi bilo zelo pomembno priznati. To so predlogi mladih in mislim, da imajo precejšnje potencijale. Besedo bodo dobili kolegi, ki so za njo prosili, res na kratko. Mislim, da lahko govorim tudi v imenu kolegov, ko pravim, da je to zgolj prvi korak tudi generalni direktorat se ukvarja z digitalno strategijo na ravni komisije. Slišali smo, da ima komisar Navračeč kar nekaj prednostnih nalog na področju izobraževanja. Vse to, kar ste danes omenili, veliko obeta. Mi kot odbor za izobraževanje bomo vsak tak predlog podprli. Želimo si, da bi tudi komisija v svoji strategiji temu področju dala prednost. Kolegica Kamarevart. Ja, Hvala lepa, Silvija. Hvala lepa tudi našim udeležencem omizja. Verjetno imam vprašanje za gospoda Violo iz komisije. Govorimo ne samo o povezljivosti, o tehničnih vprašanjih, govorimo konec koncev tudi o vprašanju vsebine, torej vsebine izobraževanja. In konec koncev tukaj govorimo tudi o vprašanju odprtih izobraževalnih virov. Konkretno vprašanje kaj menite, kakšni so pravni pogoji za nastanek teh odprtih izobraževalnih virov. Imamo pravno podlago, ki omogoča licenciranje tega ali uvira to in po drugi strani, ali so potrebne tudi pravne spremembe. Tukaj mislim predvsem na razpravo, ki se pojavlja sedaj glede avtorskih pravic. Mislim, da moramo vsi točno na tem področju še omejiti te avtorske pravice, da bo odprto izobraževanje v digitalni dobi olajšano in da bomo preprečili, da bi učitelji in učenci, ki uporabljajo digitalne vsebine, vedno znova potem že kar za eno nogo stali v zaporu. Torej, vprašanje je, kaj komisija meni o tem in kje so največji izzivi, kar se tiče odprtih izobraževalnih virov. Hvala lepa. E, kolega Morgano, e, poj... kolega Morgano, potem predlagam, da damo gostom besedo za odgovor. E- Na kratko ta drugi del današnjega srečanja se mi je zdel zelo pozitiven. Mislim pa, da sta se v razpravi spostavili predvsem dve politični zadevi. V prvi vrsti bi morali spostaviti vas potencial, ki ga imamo na voljo. Profesor Biondi ima prav, ko pravi, da bi morali omenjati tudi nove tehnologije. Tehnologije so vedno bile prisotne. Pomembno pa je, da upoštevamo digitalni vidik. Mislim, da bi morali tudi učitelje bolj podpreti tudi sam učiteljski poklic. Vem, da na univerzah poglobljeno razmišljajo o teh zadevah, tudi sam sem se večkrat z njimi o tem pogovarjal. Pogosto je problem, da nekdo ne postane docent. Tudi to, da prihaja iz nižjega družbenega razreda in zato ni imel dostopa do ustreznih tehnologij pomembno je da tudi sami učitelji torej tisti ki opravljajo svojo, svoje delo z velikim veseljem dobijo to priznanje ki ga zaenkrat nimajo dovolj Nekateri šole zapuščajo tako kot vedno, drugi v šole vstopajo. Mislim pa, da bi morali poskrbeti za to, da ne bi nikogar v okviru šole oškodovali. Še nekaj nekoliko provokativnega bi rad povedal. Če želimo doseči vse to, o čemer smo govorili, bi morali tudi v sporazumih med državami ta vprašanja obravnavati ne kot vprašanja, ki nas stanejo, kot neke izdatke, ampak kot naložbe. Mislim, da če bi na to gledali na tak način, bi se laže dogovorili lahko stori naprimer to tudi Evropa neposredno, da vključi v sporazume posebne določbe. Sicer bo vse skupaj ostalo zgolj pri naših lepih željah in dobrih namerah. Potrebujemo konkretne ukrepe. Kolegica Petra je omenila ravno kar pomemben vidik, je pa to tudi del drugega svežne, s katerim se komisija ukvarja, zato bi predlagal, da se pogovorimo o tem, kako bi lahko nekatera vprašanja razrešili takoj in jih ne prelagali. Hvala. Kolegica Verhajen. Hvala lepa. Naj omenim dvoje. Najprej, naj se navežem na to, kar je dala gospa Kamerveved. Imamo kakšne možnosti po postopku licenciranja ustrezno spostaviti odprt prostor izobraževanja in kako lahko zagotovimo, da bi v prihodne tudi profesionalno pripravljene vsebine na ustrezen način zaščitili. Zato je, so bile take vsebine tudi pripravljene. Kako bi lahko zagotovili, da bi to bilo na voljo širokim skupinam, vseeno pa bi vsebine bile dobre in kakovostne? Kar se tiče torej izobraževalnih vsebin, ki niso kakovostne, to tudi ne pomaga. Pravkar smo slišali, da se internet uporablja za dostop do razno raznih informacij. Kakšna je kakovost le teh, pa ni vedno popolnoma jasno. In še prav posebno na področju izobraževanja je to zelo pomembno. Izdelati določene učne načrte, ki jih imamo med poukom in ki si jih želimo uveljaviti. Kako bi to lahko zagotovili? Torej? Druga točka. Naložbe v omrežja slišali smo kar nekaj govornikov, ki so najprej omenjali satelitske sisteme, potem široko pasovnost, um, steklenimi vlakni, kako bi lahko to bolje usklejevali, potem tudi tehnološko neutralni priključki za šole, naprimer, ko bi potem vsem zagotovili na dolgi rok ustrezen priključek. Ali je to odvisno od tega, kaj, kakšno podjetje, kje v določenem trenutku ponuja? Ali kdo razmišlja tudi tukaj, da bi na področju izobraževanja delovali usklajeno? Hvala lepa. Sedaj bi goste prosila za kratek odgovor. Torej, vse tiste goste, ki se vam je zdelo, da so bila vprašanja naslovljena na vas bi začeli od zadnjega, dr. Viola. Hvala lepa. Morda lahko skušam odgovoriti na vprašanje avtorskih pravic in odprtega izobraževanja. Ne bi želel vam pokvarjati razpoloženja, ko boste brali digitalno strategijo, ki bo objavljena v sredo. Dovolite mi torej, da podam sledeči odgovor. Morda bo to se slišalo, da je delen odgovor, ampak vseeno dejansko si to vprašanje podrobno ogledujemo, ko smo v stikih z udeleženci tako izobraževalne skupnosti kot drugimi. Izobraževalna skupnost je dejala, da je potrebno pojasniti izjeme, kje so potrebne in tudi nasprotno zaščititi pomemben izobraževalni material, ki seveda je povezan z razvojem zasebnih podjetij, ki so zelo dejavna. Evropi in zelo uspešna sveto globalno gledano. Mi smo prvi na tem področju. Torej, na obeh stranih je interes. Morda ne je vedno usklajen izobraževanje skupnosti v celoti, ki mora dobiti pojasnila, pojasnila, kdaj se lahko uporabljajo določeni materijali, glede na avtorske pravice. Dan danes pogosto učitelji ne vedo, tako da je pomembno, da bodo prihodni učiteljih, učiteljih prihodnosti imeli jasen okvir, kaj je dovoljeno in kaj ne, kje so izjeme dovoljene. Istočasno pa moramo nadaljevati s podporo visoko kakovostnega ika materijala. Verjetno bo težko doseči odgovor, vendar pa pravo ravnovesje bo potrebno najti. Komisija si bo gotovo ogledala ta vprašanja. Seveda pa pričakujem, da bo, ko bo enkrat predlog predstavljen, to tudi predmet razprave v parlamentu. Mi bomo seveda vam pomagali, pozdravljamo pa kakršno koli vključevanje parlamenta v to razpravo s komisijo. Potem še nekaj nakratko o infrastrukturi. Mislim, da je neutralnost pravi način za razvoj povezljivosti. Seveda pa vlakni niso na voljo posod, morda je odgovor najboljša infrastruktura, kar je mogoče. In potem to, naprimer, še dopolnjevanje. Če imajo možno določeno mreže za določeno šolo, nekateri imajo vlakna, nekateri satelit za dostop, vse skupaj pa je povezano prek virtualne platforme v oblaku. Torej, tako kot internet, ki potuje prek različnih omrežij, je najpomembnejši cilj. Cilj pa je povezljivost. Kako to doseči, pa je seveda odvisno od najboljšega učinka, kar se stroško tiče. Pregod je tre. Yes. Kolega. Uh, <clears throat> Čisto na kratko, kar se tiče sredstev, denarja. Čudovito je ko rečemo, da sredstva za izobraževanje niso strošek, to je naložba. Ni tako preprosto. Naprimer, pogledamo si rezultate izobraževalnih sistemov. Danska, Japonska, za primer, če se gledamo v piso, imajo zelo dobre rezultate. Japonska pa to doseže s polovičnimi sredstvi. Torej, ne gre samo za denar. Zato je zelo pomembno vedeti točno, kaj dobro deluje in kako učinkovito namenjati sredstva izobraževanju. Izobraževanje je področje, kjer je seveda potrebno zagotoviti zelo učinkovito rabo, to pa ni ravno pogosto v praksi. Tako da moramo na nacionalni, pa tudi evropski ravni se ogledati učinkovitost porabe sredstev na področju izobraževanja. In tukaj mora tudi izobraževalna skupnost se potruditi. Ne moramo imeti obojega, ne moramo imeti istočasno argument, da je izobraževalni proračun kritičnega pomena za naše skupnosti, saj je, po drugi strani pa odklanjati vsakašno oceno teh izdatkov. Še prav posebno, če vemo, kako pomembno je uspešno in čukovito namenjati sredstva v visoko razvitih državah. Komisija opravlja svoje delo, izpostavlja, kje so tista področja, kjer bi države najnamenjene naložbe, to počnemo v Evropi 2020, ko podamo priporočila po državah članicah. In zato je tako pomembno, da imamo to še vedno kot del strategije za rasti naložbe. Po drugi strani pa moramo biti dovolj sofisticirani, da priznamo, da težav izobraževanja ne moremo rešiti kar razmetavanjem denarja. In še zadnja pripomba. Kljub vsemu, kar sem rekel, pa je pomembno si ogledati očinkovito izobraževanje. Ne pozabimo pa, da je večina ostalega dela sveta, od Avstralije do ZDA, Mehike, Kitajske, Južne Afrike, takih, da namenjajo več za izobraževanje kot poprečna evropska država, odstotek BDP-ja. In tukaj moramo razmisliti, ali Evropa namenja dovolj pozornosti izobraževanju in kaj bi moral izobraževalni sistem nam prinesti v prihodnje. To je tisto ključno vprašanje. Direktor, sono... Hvala, direktor. Še kdo morda? Tereza? Yes, I would also um, just like to very briefly address the, the... Tudi sama bi rada se lotila infrastrukturnega vprašanja. Eden od razlogov, zakaj je Evropa tako bogata, je raznolikost. In to velja tudi za geografijo. Imate nižine, področja, ki so težko dostopna in povezljiva mislim, da bi kot Unija izdali naše državljane, če jim ne bi omogočili pravih rešitev za dosego ljudi, ki jih eh, pač ni tako enostavno doseči. Hvala lepa. Želi še kdo besedo morda? Če ne, potem bi zaključili. Najlepša hvala vsem. Mislim, da je bilo to popovdne zelo zanimivo, spodbudno tako da nameravamo v tako pomembnih strateških časih tudi preveriti, kaj se dogaja s strategijo na digitalnem področju, ki jo pripravlja komisija. Mi smo tisti, ki moramo bolje opredeliti prednostne naloge, tudi strateške prednostne naloge v okviru izobraževalne politike, inovativne politike. V parlamentu se v našem odboru ukvarjamo s pomembnimi poročili, ki se nanašajo na nekatera povezana področja s tem, o katerem smo danes govorili. Mislim pa, da imamo tudi veliko odgovornost. Namreč v komisijnem naložbenem načrtu morajo te prednostne naloge najti svoje mesto. Hvala lepa obema generalnima direktoratoma za današnjo udeležbo. Hvala lepa za vse pripombe, hvala lepa za vse pozitivne provokacije, ki ste jih podala začetna gosta. Hvala lepa tudi vsem ostalim. Mislim, da smo razumeli vsaj troje. Kot prvo, tehnologija sama po sebi ni zgolj neko sredstvo, ki bi samo po sebi lahko spreminjalo izobraževalno strategijo. Veliko je odvisno tudi od naložb v človeške vire, predvsem v učitelje. Slišali smo kar nekaj izkušenj, Skulnet in druge primere so nam danes predstavili, to smo podpirali v zadnjih letih in vse to kaže, da bi morali v Evropi še vedno poskrbeti za to, da bodo države članice samostojne pri oblikovanju izobraževalnih sistemov, ampak vseeno moramo na evropski ravni prispevati k temu, da se pridobijo znanje in veščine. Poleg tega je treba bolje organizirati tudi same šole, torej učno okolje. Tudi to je eden od strateških ciljev Unije in komisije. Mi smo sprejeli konkretne zaveze na tem področju, hvala lepa tudi za vaše predloge. Potem je tu še en vidik. Obstaja tesna povezava med naložbami v izobraževanje. Naložbe morajo biti kakovostne, seveda, ampak vseeno potrebujemo minimalno raven naložb, vsaj neko dostojno raven naložb. To je ta drugi vidik. Vlagati je treba torej v šole, v izobraževanje, pa tudi v vlogo učiteljev. Njih je treba bolj ovrednotiti in dati večjo vrednost, zato da bo ta poklic bolj privlačen tudi za prihodne generacije. Prebrala sem poročilo profesorice, ki je govorila na začetku. Na finskem so veliko vlagali tudi v izobraževanje učiteljev. To je povzročilo veliko večje zadovoljstvo pri tistih učiteljih, ki že delajo, sočasno pa so nove generacije začele bolj pozitivno gledati na poklic učitelja in se zanimati za njega, tako da so se ustvarile nove perspektive. Zelo pomembno je, da kot Evropska unija bolj prisluhnemo študentom in učencem, ki delujejo na digitalnem področju, njim je treba prisluhniti generalni direktor je prej že povedal, da razmišljate o e-osebni izkaznici za študente. Poskrbeti je treba za to, da se bo zmanjšal ta razkorak pri priložnostih, ki jih imajo študenti tudi zaradi svojega socialnega statusa. Kolegica Kamarevert je govorila o odprtih virih izobraževanja, kot veste, to zelo občutljivo vprašanje. Pa našem odboru smo opravili precej zapleteno razpravo s tem v zvezi. Imamo pa zanimive izkušnje. Sama poznam bolj odblizu izkušnjo iz naše države. Vsi italijanski uredniki so nedavno sprejeli dogovor da bodo ponudili šolam digitalne knjižnice, sprejeli so neke vrste okvir na nacionalni ravni, so se pa strani med seboj dogovorile glede vsebine. Zato bi morali poskrbeti za več vidikov. Zagotoviti je treba dostop do znanja, do vsebin, vendar je treba poskrbeti tudi za avtorje in tudi za trg, za urednike. Verjetno bi morali, kot je rekel profesor Biondi, razlikovati med digitalnimi proizvodi, digitalnimi vsebinami, ki izhajajo neposredno iz učiteljev in učencev. Tu gre za drugačen tip proizvoda. Tudi to bi morali bolj vključiti v ta digitalni prostor. Se pravi, različne proizvode bi morali med seboj razlikovati. Še enkrat najlepša hvala vsem. Mislim, da je bilo to srečanje zanimivo in koristno za nas, upam, da tudi za vas. Želim si, da se bi še srečali in govorili o teh vprašanjih. Preden pa zaključim sejo odbora. Predstavljamo še prve tri točke z dnevnega reda, ki smo jih prej predstavili. Torej, prva točka sprejetja dnevnega reda, se strinjate? Sprejetje zapisnika seje, lahko sprejmemo, če ni nobenih pripomb. In še tretja zadeva, sporočila predsednice. V svojih dokumentih, vsejnih dokumentih boste prejeli tudi poročilo delegacije v Španiji 17. do 19. marca. Tako, nadaljujemo s sestankom koordinatorjev Ta sestanek bo potekal za zaprtimi vrati, tako da vse, ki ne smete biti v dvorani, prosim, da dvorano zapustite. Thank you.